moje, mojega postopkovnega vprašanja. In moje postopkovno vprašanje je bilo to, da niste dali nepovezanim poslancem pri, priložnost, da se oglasijo.